Imam še sporočilo za vas. Gospod Carlos Jimenez Vilarejo je sporočil svoj odstop eh, od poslanca Evropskega parlamenta z učinkom 1. augusta v skladu z tretjim ostavkom 4. člena. Ugotavljamo, da se je njegov sedež od tega datuma naprej sprostil in to bomo sporočili um, dotični državi članici. Vsem, ki boste odpotovali, želim lepe počitice, lepo poletje, želim pa tudi, da bi kar najhitreje zapustili dvorano, tako da bomo lahko poslušali obrazložitve glasov. Kolega, postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, razumem, da prej niste želeli nadaljevati s to razpravo, bi pa želel povedati, da sem zelo zadovoljen z vašim eh, vodenjem seje, Eh, odlično to počnete. Če bi se gospodje tam zgore malo bolj koncentrirali, bi eh, z lahkoto sledili vašemu vodenju. Sedaj pa obrazožitve glasov najprej v zvezi z eh, razmerami v Ukrajini. Besedo dobi kolega Teno, ki govori v imenu politične skupine in ima zato na voljo dve minuti. Gospod predsedujoči, skupina EKR. Uh,